predpisov in da bomo eh, delali več z dobrimi praksami, kar mislim, da je izredno pomembno. Najlepša hvala. Hvala, s tem je razprava zaključena. O poročilu bomo glasovali jutri ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje za komisijo, zadeva akt za mala podjetja, krizo ter mala in srednja podjetja. Najprej dobi besedo gospa Cavala, ki je avtorica vprašanja. Dve minuti, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Razlog za to vprašanje so bile drastične spremembe, do katerih je prišlo eh, za eh, mala in srednja podjetja zaradi velike gospodarske krize, skozi katero gremo trenutno. Predelava eh, akta za mala podjetja je jasno pokazala, kje so problemi, pred katerimi se nahajamo. Dostop, financiranje, trgovina, eh, to predvsem zadeva mala in srednja podjetja in tudi globalizacija evropskih podjetij. O, vse to pa je pripeljalo do vprašanja, kaj se zdaj dogaja, katere države članice eh, so eh, udejanile te predloge iz akta za mala podjetja. Jaz moram reči, da je situacija dejansko dramatična, predvsem kar zadeva mala in srednja podjetja. Ravno v državah, ki so prizadete zaradi velike, eh, grške, kri, eh, velike gospodarske krize, kot naprimer Grčija in Irska. In v malih in srednjih podjetjih so zelo zadolženi. E, tu e, jemali so različne kredite. In to pomeni, da sredstva ki so zdaj na voljo, so se zmanjšale za 50 odstotkov pri malih in srednjih podjetij. Zato bi morali najti evropsko rešitev za mala in srednja podjetja. Mogoče podaljšanje eh, trajanja kreditov, to bi bil en predlog, ki bi ga lahko dali. Ali pa da poskrbimo za to, da se znižajo obresti izhajajoč iz eh, teh eh, številk. Torej, položaj je dramatičen. Kolegica Vila, kolega Teorar. Gospod predsedujoči, eh, kolegice in kolegi, pomen eh, eh, malih in srednjih podjetij je povdaril Berozo. Eh, velik odstotek podjetij v Evropi ima e, število zaposlenih, da to padajo med mala in srednja podjetja. Evropska unija je zato štartala inicijativo, da bi v evropskem in nacionalnih zakonodajah poboljšala položaj za majhna in srednja podjetja. E, Tu gre tudi za oceno posledic zakonov za MSP-je. Udejanjanje te, testov v posameznih državah članicah pa je potekalo z zelo različnih kriterijih. Samo pet držav članic sploh ta test obvezno izvaja. 15 držav članic neredno, torej tu in tam, in 8 eh, držav članic pa tega testa sploh ne izvajajo. Zato smo mi kot liberalci postavili to vprašanje in zahtevamo od komisije pobudo, da bi se to oceno posledic zakonov eh, udejanilo in da bi to postalo obvezno. Eh, tu gre za to, da se doseže cilj, da majhna in srednja podjetja se ohranijo. Treba jih je braniti pred nacionalno in evropsko zakonodajo, ki je povezana z vedno večjimi birokratskimi eh, stroški. Eh, eh, udejanjene bi morali biti vedno bolj prožno, moralo bi biti več manevrskega prostora. Cilj bi moral biti, da se upošteva interese majhnih in srednjih podjetij in sicer v integralnem eh, koraku. Eh, Eh, motor za udejanjanje te zakonodaje, ki naj bi bila prijazna MSP-jev, bi moral biti eh, takšna, bi morala biti takšna zakonodaja, ki bi omogočala sodelovanje MSP-je. Eh, Sedaj pa dajem besedo komisarju. Don't. Hvala, gospod predsedujoči, gospe poslanke, gospodje poslanci. Eh, gospod, eh, želel bi upravičiti gospoda Tajanja, ki eh, zelo pobliže spremlja vsa ta vprašanja, vendar je na pripravljanem sestanku za vrh G20. In eh, zato me je zaprosil, da vam posredujem njegova pojasnila. Eh, Eh, hkrati bi se zahvalil tudi gospej Caveli eh, in tudi gospodu Teurerju eh, in za vprašanje komisiji o tem dosjeju, namreč o aktu za mala podjetja. 21 milijonov podjetij, ki predstavljajo 90 eh, odstotkov evropskih eh, podjetij, 90 eh, odstotkov prispevajo tudi k ustvarjanju novih delovnih mest. Torej, govorimo o majhnih in srednjih podjetjih. To je to evropsko tkivo, ki ga predstavljajo ta podjetja in ki so ključna za rast, ki jo želimo doseči, pa tudi za eh, povečanje konkurenčnosti. Eh, res pa je, da se ta podjetja srečujejo z resnimi problemi, kot vemo, eh, zlasti pa so prepreke na njihovi poti še eh, vedno preštevilne, kar zadeva mobilnost, potem izvoz, menjavo in tako dalje, eh, zlasti na večje trge. Zato bi želeli predlagati v okviru tega, okviru tega tako imenovanega eh, Single Small Business Act ukrepe, kako bi lahko ta podjetja postala mobilnejša, eh, fleksibilnejša in lahko bolje sodelovala na eh, trgu. Tu so tudi eh, upravna bremena, potem različne težave, ki se nanašajo na financiranje, premalo prepoznavnosti za ta podjetja na trgih, glede na potencijalne vlagatelje. Vse to pravzaprav so overe, Eh, pred, eh, pred eh, MSP-ji. In zadevna študija govori tudi, da bo zaradi krize veliko milijonov delovnih mest manj. In eh, že po letu 2008 potekajo dela, ko je bila sprejeta, eh, sprejet transverzalni pristop eh, in sicer v smeri tega Small Business Act, akta za male podjetja. Tu bi želel omeniti potrebne, potrebno ceno. Eh, ki je jo bilo moč zmanjšati, eh, tu je direktiva, ki se nanaša na eh, zaostanke pri plačevanju in tako dalje. In pa samo besedilo, Glede MSP-jev, to ste omenili, gospod eh, Teurer, to obstaja od leta 2009 naprej, eh, vpliva na podjetja, to je prepoznala tudi nedavna študija Evropskega parlamenta. Prišlo je tudi do preizkusov. Eh, ki se nanašajo na področje zaostankov, vse to eh, umeščeno eh, v svežen normalizacije. In na pobudo gospoda Tajanja bo komisija vsaki državi članici organizirala seminar za za vzpostavitev teh testov, ki se nanašajo na majhna in srednja podjetja. Komisija se je tudi zavezala, da bo ukrepila te teste in eh, svet je junija meseca tudi dal nekatere napotke, delamo sedaj na tej podlagi, okrepiti eh, zlasti eh, preglednost eh, teh eh, testov in to je nekaj, kar bi prav gotovo želeli zagotoviti. In Tudi eh, vi lahko igrate zelo koristno ulogo, zato da bo vse to potekalo še bolj dosledno in da se lahko eh, pravzaprav tudi uresniči nekatere že zastavljene naloge. Prvič program za konkurenčnost eh, MSP evrov in 2,7 eh, milijard evrov eh, je predviden eh, proračun se strani Evropske komisije v ta namen. Upamo, da bo parlament to podprl. Sicer pa smo tudi predlagali, da podvojimo, podvojimo sredstva, ki so namenjena krepitvi MSP-jev eh, in zato, da se tudi ta sredstva zlasti namenja tistim malim in srednjim podjetjem, ki so eh, v najobčutljivejši fazi rasti in razvoja. Ta sredstva bodo koristna, tu pa so tudi instrumenti, da se odpravijo težave eh, k pristopanju oziroma težave, ki se nanašajo na dostop do financiranja. Vse to so vprašanja, eh, ki eh, jih obravnavam še posebej prednostno. In eh, v eh, tem aktu za mala podjetja, Small Business Act, smo predlagali zakonodajo za spodbujanje mobilnosti rizičnega kapitala v Evropi in eh, zelo pozorno bom spremljal zamisel oblikovanja Evropskega sklada rizičnega kapitala. Tudi Eh, gospod Tajani eh, to poudarja. Potrebno je zmanjšati učinek praga, kar onemogoča pogosto majhnim in srednjim podjetjem, da eh, lahko kotirajo na borzi. Gospa Cavela, evocirali ste tudi dostop do bančnih kreditov, tudi to je ena od posledic kriz in eh, ti krediti so eh, Eh, bolj omejeni in zelo pozoren sem na to, eh, spoštovani poslanci. In ko bomo pripravljali to zakonodajo, 20. Eh, julija smo uveljavili pravilo Bazla na tem področju, kajti mala podjetja, pogosto delujejo na licu mesta v vaših državah eh, in 1300 eh, banke v Evropi, ki financirajo realno gospodarstvo, kot vemo. Potem bomo namenili pozornost eh, tudi inovacijski vlogi MSP-jev, zlasti v podporo inovacij in razvoja z, v perspektivi leta, do leta 2020 oziroma 2020 in od leta 2012 eh, pri, eh, načrtujemo nove ukrepe v smislu spodbujanja MSP-jev na področju inovacij in razvoja. Gre za proračun 120 milijonov evrov. Vse to delamo, da bi spodbudili sodelovanje MSP-jev eh, tudi dostopa do strukturnih skladov, zato da bi MSP-ji lahko eh, dostopali do tega lažje in eh, vse to spodbuditi tudi skozi pravila strukturnih skladov. Potem veliko prednost se namenja tudi zmanjševanju upravnih bremen za majhna in srednja podjetja. Eh, zlasti bremen tudi naslednje leto, eh, naslednje leto. Mislim, da smo na dobri poti, da dosežemo zmanjšanje za 25 odstotkov, morda celo več, če bodo predlogi, ki smo jih pre, predlagali, sprejeti hitro. Eh, predlagali smo tudi že več kot 200 predlogov za zmanjševanje upravnih eh, bremen in sicer v višini več kot 31 odstotkov. 22 odstotkov upravnih bremen za podjetja, eh, ki, so, ki je odstotek že dosežen ostotek in na tem bomo še nadalje delali. Potrebujemo tudi bolj dosledno strategijo za olajšanje dostopa SMP-jev do javnih naročil in eh, zlasti eh, pa je potrebno eh, dejansko to razglasiti kot pomembno prednostno nalogo in eh, želel bi si, da to olajšamo, da olajšamo dostop do javnih naročil. To je tudi predmet transpozicije eh, sporazuma eh, in sicer na, v kontekstu tega, kar je predlagal gospod Güt. Hkrati smo predlagali tudi razširitev sistema normalizacije storitev za Evropsko unijo, ob uvajanju posebnih eh, norm, ki se nanašajo na majhna in srednja podjetje. Želimo tudi reševati probleme na licu mesta, na terenu, ne pa imeti eh, samo eh, neke ukrepe, ki so teoretične narave. Želimo biti izjemno praktični. Toliko sem želel povedati, spoštovani poslanke in poslanci. In če pozorno preberemo akt za mala podjetja, potem smo tu zlasti identificirali 12 vzvodov, 12 glavnih predlogov in 50 v celoti za izvajanje te proaktivne zakonodaje, ki pravzaprav naj olajša delovanje srednjih in malih podjetij. In uh, dobro bi bilo, da Evropski parlament to eh, podpre in eh, pogosto do sedaj je bila situacija taka, da to majhnim in srednjim podjetjem ni bilo dostopno zaradi patentov in tako dalje. In eh, potem tudi gospod Krespo, in eh, njegova eh, vloga, eh, potem vsi tisti, ki delujejo kot, kot predstavniki oziroma ambasadori teh majhnih podjetij in eno stavko bo namenjen tudi temi dostopa do kreditov. Vse to je neobhodno potrebno, da bi lahko resnično, učinkovito uresničili akt za mala podjetja, kakor tudi vse pobude, eh, da bi majhna srednja podjetja lahko premostila vse težave in krizo in zmagala v tej bitki za rast. In eh, majhna in srednja podjetja eh, morajo imeti priložnost, da odigrajo svojo vlogo. Hvala za pozornost. Dank, Najlepša hvala, gospod komisar Bernier. Zdaj pa v imenu političnih skupin najprej Bernsen za minuto in pol. Tak, herr, Foreman, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala za enkrat eh, komisarju, da se zauzemate za MSP-je. Akt za mala podjetja je pravzaprav nekaj, kar naj bi pokrilo celotno zakonodajo za MSP. -je. Tu obstajajo tri zadeve, ki so izredno pomembne. Dostop do kapitala, drugič dostop do javnih naročil, o tem smo danes že razpravljali, in poenostavitev upravnih zadev. To so tri zadeve, ki jih je treba rešiti. In seveda kriza je za eh, MSP -je izredno težavna. Zato je vedno teže priti do novega kapitala. Zato se veselim predloga komisije je, da bo komisija poskrbela z določenimi garancijami za to, da bodo MSP dobile možnosti priti do kapitala. Potem e, dostop do trga, zato potrebuješ dobro e, delujoč notranji trg. Eh, MSP-ji morajo imeti možnost, da sodelujejo in da lahko investirajo tudi v novih državah, kot so Kitajska in tako dalje. Tu, če mi v Evropi hočemo imeti od tega, tega korist, potem moramo MSP-jem omogočiti dostop do teh trgov, ki se razvijajo in jih pri tem podpirati če gre za to, da se borimo proti birokraciji, potem je pomembno, da v nacionalnih državah, pa tudi v Evropski uniji, pogledamo, kaj sami delamo. E, tu gre za direktivo številka 4 in to pomeni neki za banke in to pomeni eh, slabše pogoje za MSP-je. Gre za to, da tu sprejmemo pravilno zakonodajo. Najlepša hvala, kolega Bencen. Zdaj pa sledi kolegica Toja za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska kriza je začarani krok tu prehajajo sredstva javnega sektorja v privatni sektor in pa obratno. Torej, eh, to je zadeva, ki je za eh, MSP izredno pomembna. Potrebno je poskrbeti za to, da se zadeve, ki so že formulirane, tudi udejanje, kot naprimer akt za mala podjetja. To je zelo dobra eh, podloga, ampak se ne eh, udejanja. Eh, tu seveda bi bilo zelo dobro, če bi mogoče nekatere države članice lahko to že predhodno uvedle, vse te eh, predloge in eh, rešitve. Mi moramo skušati predvsem ohraniti eh, možnosti za MSP-je in upoštevati njihove interese. Mi moramo dejansko kontinuirno delovati na tem področju. Mi smo pripravljeni podpreti to tudi z z proračunskimi sredstvi. E, kar zadeva kredite, mi moramo e, bankam tudi pojasniti, da morajo upoštevati e, MSP-je. Hvala, kolegica. To je kolega Watson za minuto. Hvala, predsedujoči pozdravljam predlog komisije in eh, tudi delo poročevalcu. In majhna in srednja podjetja so rezervari podjetniškega duha, eh, ustvarjajo nova delovna mesta. V preteklosti eh, so bila prepogosto spregledana se strani socialnih partnerjev, ki zastopajo velike industrije in velike delodajalce. In to je ključno za uspeh, eh, uspešnost ulagan. In eh, pozdravljam zavezanost komisarja eh, pri upoštevanju novih priložnosti za vidika rizičnega kapitala. Gospod Watson, eno vprašanje kolega Martina. Kolega Martin, izvolite. Dragi kolega, nisem vas želel prekiniti, šele potem bi vam zastavil vprašanje, vprašanje ko boste končali da will mich nachher. Jaz mislim, da me hoče pozneje vprašati, je v redu. Dostop do finančnih sredstev je pomemben, zagotoviti moramo, da bo eh, dokapitaliziran sistem potem pripravljen eh, posojati denar majhnim in srednjim podjetjem. Upam, da bo komisija nekaj preduzela, da poenostavi davek na dodano vrednost zlasti v trans, eh, eh tra, eh, čezmejnih transakcijah. In, eh, nekaterimi povedo, eh, da je na primer 27 različnih eh, eh, mej oziroma pragov, ki obstajajo. To je potrebno poenostaviti. Potrebne so tudi ocene učinkov, včasih tudi tako imenovane sunset clauses in upoštevanje teh klauzul, ko gre za majhne srednje podjetje. Kolega Martin, izvolite, lahko postavite vprašanje. Kolega Watson, vi ste zelo izkušen parlamentarec in poznate eh, zadeve zelo dobro. Kaj bi vi rekli, če bi v. Torej, ali je prišlo v času, ko ste vi parlamentarci, do kakršnih koli prednosti, izboljšav eh, na, za MSP-je? Ali vidite nek napredek ali pa je vedno isto? In če se oprimerjamo z kitajskimi izkušnjami, a bi rekli, da MSP-ji so, če obstajajo na kitajskem, manj regulirani kot v Evropski uniji. Uh, Hvala, predsedujoči. To je dobrodošlo vprašanje in dejstvo je, da sem tudi sam delal kot finančnik na uh, kitajskem in uh, videl sem, kakšne so lahko težave podjetij na kitajskem. So manj regulirane na različne načine, se pa soočajo z številnimi izzivi, ki jih drugi nimajo. Uh, in uh, če ne bomo razširili okvir zakonodaje za MSP uh, in upamo, da bo komisar to resno obravnaval za to, da bodo lahko vlagale v cenejše vire industrije, v široko pasovno tehnologijo in tako dalje, da bi omogočili tem ljudem, da se lahko razvijajo in dosegajo. So uspešna. Minuta, ja, Sedaj pa za minuto kolega Nikolč. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Strinjam se s tem, kar je rekel komisar. Pri nas, naprimer, je pravzaprav 99 odstotkov majhnih in srednjih podjetij in eh, odvisna so eh, od vsega tega za svojo rast. Potem zato je njihova situacija zaradi gospodarskega ozračja izjemno težka v teh eh, težkih časih. In eh, tu so najrazličnejši pritiski na MSP, eh, ki se naprimer izražajo ne samo pri dostopanju do kreditov, ampak tudi na drugih področjih. Potem eh, vsa ta birokracija, s katero imajo opraviti eh, vsak dan. Kar zadeva učinkovitost eh, tega akta za mala podjetja, zlasti pa te teste za MSP, vse to je potrebno upoštevati in eh, se zelo razlikuje od države članice do države članice. Morali pa bomo biti pozorni, da eh, ne bomo preveč regulirani. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Nikolson. Sledi kolega Bütikov za tri minute. Gospod komisar, mikrofon, prosim. Gospod predsedujoči, dragi kolegi, akt za mala podjetja je odlična zadeva, ampak to ni zakon, temveč proklamacija. Če hočemo, da bo komisija, kot je gospod Tojre rekel, eh, vzor za prijaznost do MSP-ja, potem moramo na dve zadevi posebno paziti. Na vprašanje, ko gre za denar, in tudi vprašanje, ko gre za možnosti odločanja. In tu bi hotel govoriti o treh zadevah. Prvič, eh, raziskovalni program. Še vedno nisem srečen, kako se do sedaj med generalnim direktoratom podjetja in generalnim direktoratom raziskovanje eh, dogovarja o prihodnosti tega, kar mi mislimo eh, in imenujemo program za kooperativnost in inovacije, kar naj bi bilo ugodno in tudi prijazno eh, MSP-jem. -em. Morali bomo pogledati, kako bi bilo možno ta program v prihodnje udejanjati. Ampak ena zadeva je jasna. Kriterij te hiše bi moral biti popolnoma jasen. Namreč za mala in srednja podjetja ne gre samo za več denarja, temveč tudi za manj birokracije, lažji dostop do teh programov kot do sedaj. In gre tudi za to, da eh, razširimo pojem eh, inovacije. To je bila ena glavnih tem, ko so predstavniki MSP-jev pred nekaj tedni prišli v Bruselj na teden, majhnih in srednjih podjetij. Ena glavnih tem, da napišemo in rečemo, inovacija je več kot raziskave in inovacija MSP-jev lahko tudi prispeva k velikim družbenim izzivom, vendar pa jim je potrebno omogočiti dostop do teh programov in ne bi smeli biti odvisni od velikih raziskovalnih podjetij. Na tem mestu bi komisija morala pokazati, da to, kar eh, predavajo, kar pridigajo, da to dejansko tudi udejanjajo v korist MSP-jev. Druga točka, strukturni skladi. E, opozorjeno je bilo na to, da je potrebno dostop za MSP-je spremeniti. Mora priti do lokalnih partnerstev med javnimi uradi, eh, visokimi šolami in MSP-ji. Obstajajo številni odlični eh, primeri, Steinbeis ali pa Innovation Vouchers ali pa Cambridge. Obstajajo številni primeri, eh, iz katerih se lahko naučimo, kako bi omogočili MSP-om boljši dostop do teh programov. Tu gre tudi zato, da je škoda, da komisija ni uspela z svojim predlogom standardizacije dati tudi MSP-jem en glas. Najlepša hvala, kolega Bötihop, zdaj pa za eno minuto kolega Provera. Hvala, gospod predsedujoči. Jaz se nanašam na to, kar najbolje poznam, namreč Italija. E, glavni problem za naše MSP je dostop do kreditev. To je dosti bolj pomembno kot birokracija in pa davčne obremenitve konkurenca e, s strani Kitajcev. Banke morajo e, povečati svoj kapital, da povrnejo škodo, ki je nastala zaradi špekulacij in zato ne odobravajo več kreditev. To pa je seveda velik problem za MSP-je in. To je seveda zdaj tako, da so MSP-ji odvisni od dobre volje bank in morajo, potrebno bi bilo razširiti možnosti dobivanja kredita, da bi MSP-ji imeli boljši dostop in da bi se poboljšali tudi pogoji za pridobivanje kreditov. E, tu ne gre za raziskave, tu ne gre za nove investicije in če tega ne bomo poboljšali, ne bomo popravili stanja v državi. Zdaj pa kolega Martin za minuto in pol. Hvala, mi to vsi poznamo. Vse je bilo že rečeno, ampak ne od vsakega. Zato ne bi se temu pridružil, temveč vas, gospod komisar, enkrat pohvalil. Jaz mislim, da to, kar ste povedali, je izredno pomembno. Je pravilno, samo do zdaj še ni realizirano. Če delaš za MSP in če si s tem seznanjen, potem vidiš, da je položaj popolnoma drugačen v praksi in da ni prišlo do zmanjšane birokracije, bodi se eh, si, da gre tudi za dostop do javnih sredstev. Vi poznate številke, samo 34 odstotkov vseh razpisanih naročil v Evropski uniji pridejo do MSPR, čeprav je njihovo število dosti više. In To je seveda povezano tudi z vašo konkretno dejavnostjo. To morate tudi v prihodnje delati na to. Moramo biti optimisti, jaz bi rad bil optimist, jaz sem dosti krat imel priložnost, da pripravim poročila v odboru za gospodarstvo, ker je šlo za lažji dostop za MSP-je. Ampak eh, vedno je bilo to povezano tudi z večjo preglednostjo in lažjim dostopom do informacij. Na področju vaših internetnih portalov bi morali objaviti, kako lahko se pride do denarja z čim manj birokracije. To vas podbujam, da nekaj tu naredite in da posvetite več pozornosti temu področju. Hvala, kolega Martin, zdaj pa kolegica Del Castillo. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, najlepša hvala, gospod komisar. Če govorimo o MSP-jih, potem gre v glavnem za financiranje, likvidnost, težek dostop do kreditov, to so glavni problemi. E, to velja tudi za vlade in e, druga podjetja, e, tudi za banke in verjetno tudi za posamezne državljane. Če dovolite, bi hotela poudariti en vidik, ki se mi strateško zdi izredno pomemben in o katerem pa ni bilo dosti govora, namreč notranji trg. V zadnjih tednih je bilo vedno znova poudarjeno, na ravni Evropske unije, kako pomembno je, da se notranji trg razširi in izboljša ehm, kot strateški dejavnik v, za reševanje nas te krize. Če pogledamo, kakšno je razmerje notranji trg MSP, 34 odstotkov e, eh, MSP-ev je uspešno na notranjem trgu. In to, kaže, da tu obstajajo pomankljivosti, težave in izredno težko je, da bi se ta notranji trg eh, centraliziral, torej da bi bili za vse isti pogoji. Vendar je potrebno eh, zelo dosti hrabrosti, da se nekdo sploh pojavi na tem trgu in to bi bilo treba izboljšati. Hvala kolegica Kastiljo, zdaj pa kolegica Merki za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, živimo v kriznih časih in gre za to, da podjetništvo spodbujamo. Tu ne gre samo za denar, seveda je to pomembno. Gre namreč tudi za to, da so ljudje prav izobraženi. Gre za inovacije. Ne samo, da neki e, eh, iznajdemo, temveč to je potrebno tudi v praksi udejaniti. Mm, tu eh, se zelo dosti govori o raziskavi, ampak eh, premalo o inovacijah v MSP. Gre za to, da se spodbuja to. E, ampak eh, tu gre večkrat za ukrepe, ki jih MSP ne morejo vedno uporabiti. Eh, tu je potrebno eh, reševati to zadevo, kako boste to uredili s skladom. Tu ne gre za velike zneske, to gre za majhne zneske. A boste zdaj vse to eh, delali eh, in upeljevali različne pogoje, komplicirane pogoje. Torej, politika komisije, se ne zauzema tako za ljudi, ki bi potrebovali drugo priložnost, ker so pri prvi priložnosti propadli. Mogoče bi lahko v prihodne bolj pozitivno delali na tem področju. Hvala kolegica Merkic, zdaj pa kolega Gelegar za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Majhne in srednje podjetja so v samem osrčju irske in evropskega gospodarstva. In eh, lahko tudi rečemo, da množično prispevajo k davkom eh, in tako dalje. Potem gre tudi za trajnostna eh, delovna mesta, ki jih to pomeni. Vendar pa je potrebno reči, da so različne prepreke, na eh, tej poti in rezultat je, da se veliko sicer življensko sposobnih podjetij borijo s temi birokratskimi ovirami, kar otežuje vključevanje oziroma eh, ustvarjanje novih delovnih mest. In eh, predsednik Barozo se je zavezal v svoji izjavi lani, da bo to upravno breme zmanjšano, vendar pa še vedno čakamo na ta rezultat. Zagdi podporo z ustreznimi politikami, zato da bo to vodilo v ulaganja in v gospodarsko raz za ta podjetja. Hvala. Hvala lepa, kolega Kelekel. Zdaj pa za eno minuto, kolega Tošinovski. Gospod predsedujoči, Seveda se vsi strinjamo, kako ključna so majhna in srednja podjetja za gospodarstva držav, zato pozdravljamo pobudo, da se zmanjša birokracija za ta podjetja in eh, ta podjetja cenijo tak pristop. Hkrati pa ne smemo pozabiti na vse regulative eh, ki, eh, in eh, uredbe, ki jih je Evropska unija že sprejela, ki se nanašajo na restauracije, potem na obvezno označevanje in vse to, kar samo prispeva k večjim stroškom. Hkrati pa se tudi zakonodaja neprestano spreminja in tudi to otežuje delovanje s MSP-jev. Potem so tu vsa pravila, ki se nanašajo na zaposlovanje delavcev. Pri sprejemanju zakonodaje v Evropi bi morali vedno upoštevati možen učinek na majhne srednje podjetja. Hvala, kolega Tošenovski. Zdaj pa sledi kolega Morganti za eno minuto. Hvala, predsedujoči. govor je bil že večkrat eh, o pomembnosti MSP-jev. Oni so pomemben dejavnik in jih je kot takšne treba tudi upoštevati. Glavna težava MSP-jev pa je slab dostop do kreditov. In v povezavi z Baslom 3 pa bi se lahko zgodilo, da bo to še teže. E, namen je bil dober, ampak tu so obveznosti vključevanja lastnega kapitala. To pa seveda pomeni, da se bo število razpoložljivih kreditov še zmanjšalo. E, vse to pa gre v breme MSP ne spejo. Čeprav krediti za MSP-je eh, so zelo malo, niso zelo kritični, a ne bi bilo možno tu sprejeti posebnih predpisov, eh, nemogoče je MSP-je inovirati, če ne bo dovolj denarja na razpolago. Hvala kolega Morganti, zdaj pa kolega Bronze eno minuto. Hvala. Vs, eh, samo deset odstotkov majhnih srednjih podjetij izvažajo v druge države in še manj v zunanje države. In eh, tudi zelo veliko je teh podjetij, ki zaposlujejo zelo majhno število eh, zaposlenih. In, eh, V veliki meri eh, so tu tudi eh, področja, ki so manj privlačna za ta podjetja in zlasti eh, od majhnih podjetij se zahteva, da povedo, kaj pričakujejo. Želijo biti svobodna, da ni preveč obremenitev, prevelikih obdavčitev. In od leta 1998 do 2010 so bili stroški 124 eh, milijonov in eh, ta podjetja lahko potem manj dobro konkurirajo z drugimi podjetji. In eh, zelo veliko se govori o zadevah, ki imajo pravzaprav manj opraviti z njihovim dejanskim delovanjem kot z drugimi zadevami. Hvala, kolega Bron, zdaj pa govori kolegica Satori. Minuta in pol. Mikrofonom, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. V zadnjih dveh letih, ki so zelo težavne za evropsko gospodarstvo, pa imajo MSP-ji kljub krizi velik pomen in so pravzaprav hrbtenica evropskega gospodarstva. Jaz sem si pogledala številke in ena zadeva me je posebno eh, presenetila. Eh, MSP-ji, ki delujejo v državah članicah, so vodeči pri inovacijah in hitreje si opomorejo kot velika podjetja. In eh, To so inovatori, čeprav v skromnem obsegu in tu se že kaže pravi pristop. Eh, v strategiji 2020. Tu se daje velik pomen inovacijam in to mora tako tudi ostati. Poskrbeti pa moramo tudi za to, da bo vse prej pokazalo rezultate, kot je bilo prečakovano. Mi moramo poskrbeti tudi za to, da bodo države članice eh, se držale in upoštevale vse obveznice, ki jih imajo, tako da bo življenje MSP-jev bolj enostavno prispeve, iz prispevka komisarja sem razbrala naslednje. E, zadeve, ki jih že poznamo, potem bil je govor o e, danostih pri MSP, ampak za me je bilo posebno zanimivo, da ravno e, da je treba MSP-jem dati več manevrskega prostora. Hvala, kolegica Sartori, zdaj pa za eno minuto, kolega Kutaš economică și financiară a Africii. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, gospodarska in finančna kriza je globoko vplivala na evropske eh, majhna in srednja podjetja. 55 odstotkov teh podjetij v Romuniji so dosegala manj dobre rezultate leta 2010 kot 2009. Splošno gospodarsko ozrače pa, kot se kot zdi, ni naklonjeno eh, tem podjetjem. Vsaj 75 30 odstotkov teh eh, podjetij. In eh, kar zadeva ravni zaposlovanja in gospodarstva, 67 eh, odstotkov, 67 odstotkov delovnih mest se ustvari ravno v okviru MSP-jev in zato bi bilo potrebno zagotoviti, da njihovo delovanje na trgu ne ovira birokracija. Preveč denarja smo investirali v reševanje bančnega sistema v Evropi, medtem ko rast in delovna mesta ustvarjajo majhne in srednje podjetje. Hvala lepa, kolega Kuter. Zdaj pa ena minuta, kolega Renajdi. Hvala, gospod predsedujoči. Drage kolegice in kolegi, gospod komisar. Če danes, zdaj bi lahko slišali ne, nekoga iz MSP-ja, potem bi bila stvar še dosti bolj eh, dramatična, kot zdaj zveni. E, Čeprav smo slišali, da MSP so hrbtenica evropskega gospodarstva, e, potrebno je spodbujati globalizacijo tudi v MSP, e, potem e, zmanjšanje birokracije, lažji dostop do kreditov in tako dalje. Nekatere države strukturnih sredstev sploh ne izkoristijo in seveda ni sprejemljivo, da bi morali dodajati lasten kapital, da pa ni nobenih dodatnih možnosti, da bi se lažje prišlo do kreditov. Torej, mi moramo na vsak način poskrbeti za to, da se pipa kreditov ne bo zaprla. Hvala, kolega Rinaldi, zdaj pa za minuto, kolega Paška. Komisar. Hvala lepa, hvala. Eh, gospod predsedujoči, gospod komisar, izsledki nedavne študije potrjujejo, da ne glede na vse posege evropskih institucij na tem področju, je situacija majhnih in srednjih podjetij eh, pravzaprav situacija, ki se ni zelo eh, izboljšala. In sama kakovost teh podjetij, tudi je taka, da, da pravzaprav ne more v veliki meri upoštevati eh, smernice eh, Evropske unije in eh, potrebno bi bilo dejansko v čim večji meri odpraviti administrativne prepreke. In Pogosto se zahteva od teh podjetij, da eh, posredujejo zelo obsežna poročila, potem najrazlišejši zapleteni postopki, zahtevajo eh, se obsežne dokumentacije in tako dalje. Eh, potem te gre za majhne podjetnike. Hvala lepa. Sledi kolega Obermajer za minuto. Predsedujoči, pred tri leti je Evropska unija najavila, da bo bolj poskrbela za MSP, ampak takoj po štartu je prišlo do eh, gospodarske krize in eh, pravila so se vedno bolj eh, poostrovala, eh, naprimer Basel in tako dalje. Eh, študija Evropske unije velikega potencijala rasti MSP-jev na evropskih trgih in eh, Strategija, ki je najavljena za konc meseca in bo temu prelegojena, ne bo spremenila osnovnih problemov. Državna kriza eh, vedno eh, in tu eh, se je pojavila in tudi ni prišlo do zmanjševanja birokracije. 99 odstotkov podjetij dobijo samo 10 do 15 odstotkov sredstev iz Evropske unije. To se pravi, da sistemi eh, financiranja eh, v Evropski uniji eh, niso dobri, da jih je treba spremeniti, tako da bi MSP-ji lahko čim prej prišli do kreditov oziroma do finančnih sredstev. Hvala, kolega. Obermajer, zdaj pa kolega Rubik. Za minuto in pol hvala, gospod predsedujoči, komisar Banje. Jaz mislim najpomembnejše to, kar je slovaški eh, minister za finance Mikloš rekel. Namreč tisti, ki pri nas investirajo, ustvarjajo delo na mesto in prevzemajo riziko za to, to tistim ne bi smeli jemati denarja. Osebe, ki ustvarjajo delovna mesta in ki prevzemajo riziko, bi morali podpreti in sicer eh, tako, da bi dobili proizvode in storitve, ki bi jih stranke kupovale. In če to lahko prodajo, eh, eh, pride v podjetju do bonitete in potem seveda podjetja dobijo tudi kredite. Jaz mislim, da je to v tej krizi dejanski izziv. Namreč, da Evropa mora postati bolj konkurenčna. Eh, naša podjetja morajo biti mednarodno konkurenčna. Zato pa potrebujemo potrebujemo eh, strategijo za nadaljne usposabljanje in za izobraževanje. Če pogledamo, koliko imamo v Evropi arhitektov eh, in tako dalje, potem mislim, eh, da je to zadeva, kjer bi morali začeli delati. Moramo dejansko preverjati, ali obdavčevanje takšno, kot je zdaj, je pravilno. Eh, Bolgarija 10 eh, odstotki eh, obdavčuje dobiček. In podjetja pa enostavno noče plačati teh davkov. Tu bi morali najti optimalno možnost obdavčevanja dobička. Hvala lepa. Hvala, kolega Rubik, zdaj pa kolega Karinc za minuto 30. Gospod predsedujoči. Kriza, kriza in spet kriza, vsi govorijo o krizi. In vendarle bi morali razmišljati ne le o vzrokih te krize, tudi suverenega dogaja in tako dalje, ampak tudi kaj storiti, eh, da bi eh, lahko ustvarjali nova delovna mesta in to bi spet pripeljalo do več rasti. Vendar eh, teh delovnih mest eh, ne bo v bančništvu ali še na kakem drugem področju, temveč v majhnih in srednjih podjetjih, ki zaposluje, že, eh, zaposlujejo že več kot 90 milijonov ljudi po Evropi. Zato bi bilo potrebno temu sektorju majhnih in srednjih podjetij nameniti več pozornosti. Zakaj? ta podja, podjetja prvič lahko prožnejše vlagajo, drugič lahko se prožnejše odzivajo na spremembe na trgu in tretjič prva bodo lahko začela ustvarjati nova delovna mesta, zaposlovati nove ljudi. Kaj lahko torej storimo, da pomagamo tem podjetjem? Prvič, Ohraniti moramo odprtost naših meja, drugi zagotoviti finančne možnosti eh, na podlagi rizičnega kapitala in tretjič odpraviti birokracijo, ki predstavlja oviro za rast teh podjetij. Hvala lepa. Najlepša hvala, kolega Karin. Zdaj pa sledi kolega Keli za minuto in pol. Ja, gospod predsedujoči. Pomembno je, da se danes pogovarjamo o majhnih in eh, srednjih podjetjih, ker vemo, da trenutno potekajo pogajanja v okviru sveta. Veliko brezposelnih je v Evropi, ampak majhna in srednja podjetja so tista, ki bi lahko ustvarila nova delovna mesta. Če ne bomo pomagali, se ta delovna mesta ne bodo ustvarila. Če pa bi jih vprašali, bi vam verjetno večina reklo, da če so pogoji pravi, da bi se lahko ta nova delovna mesta tudi ustvarila. In zato tukaj potrebujemo dostop do posojil. Danes smo o tem že veliko slišali. V naši državi smo dokapitalizirali banke ampak po drugi strani banke niso zagotovile posojila za majhna in srednja podjetja, niso jim odpisali dolgov in mislim, da se moramo temu posvetiti, ker to nikakor ni sprejemljivo. Potem komisar je že omenil, ko smo govorili o javnih naročilih, da potrebujemo bolj enostavne predpise in da tukaj potrebujemo boljši pristop, kar zadeva javna naročanja. Govorili ste tudi o pomenu tveganega kapitala. Kar zadeva tvegan kapital, nismo dovolj napredovali, predvsem če se tukaj primerjamo z ZDA. To je nedvomno priložnost, ki jo moramo izkoristiti, pomagati moramo gospodarstvu, da se zagotovi inovativen pristop. Potem pa e-trgovanje. Veliko statističnih podatkov, različnih podatkov poznamo, ampak tudi to je dobra priložnost, da lahko pomagamo tako gospodarstvu, MSP-jem in novim delovnim mestom. Najlepša hvala. Dank, Herr... Najlepša hvala, kolega Keli. Sedaj pa postopek Ketri Aj in kolega Švab ima prvi besedo. Drage kolegice in kolegi, MSP, dosti je bilo že rečeno, eh, imajo korist predvsem o predpisih, ki bi za vse veljale enako. In v Evropi pa nažalost nimamo še eh, enotnih pravil eh, za notrani trg. E, kaj ti mala in srednja podjetja so zainteresirana, vendar so ti interesi tako različni, da jih ni, tre, ni mogoče na enak način zastopati. Zaradi tega smo skušali z direktivo o potrošniki e, omogočiti MSP-jem, da bi lahko nastopali tudi na mednarodnih trgih, torej da bi lahko eh, bili prisotni na celotnem notranjem trgu tudi. Eh, če pa MSP, moramo vedeti, da MSP nimajo specifičnih interesov, morajo imeti enaka pravila kot vsi ostali, morajo eh, imeti možnost, da to tudi udejanijo. Hvala, kolega Švab. Zdaj pa kolegica Hanslih za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospod komisar, eh, kot poročevalka v senci EPP-ja, -ja, Eh, na direktivi za zaostanek pri plačilih, bi hotela se vključiti v to. Tu se zelo dosti razpravlja o položaju MSP-ev v različnih deželah članica. Za številne MSP-e je bila položaj v že prej eh, težavn. Eh, potem, ko je prišlo do gospodarske krize, pa se je ta položaj še poslabšal. Ti MSP-ji eh, pa so v menjšini, kadar gre za zaostanke pri plačili. Jaz vas prosim, gospod komisar, da se obrnete na države članice in da zahtevate od njih, da pobude, ki ste jih dali, da ne takoj eh, udejanijo, ker te pobude so zelo dobre. Ta podjetja potrebujejo možnost, da se plačila pridejo pravočasno. Zdaj pa kolegica Pasesku. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. MSP-ji ustvarjajo največ delovnih mest, kar pomeni, da neposredno vplivajo na rast in zaposlovanje v Evropski uniji. Junija 2008 smo sprejeli akt za mala podjetja. Tako smo spodbudili podjetniški duh v neodvisnih podjetjih, s čimer naj bi spodbudili konkurenčnost. Pozdravljam razvoj boljšega izobraževanja za razširjenjem najboljših praks v Evropski uniji. Recimo v moji državi želimo spodbuditi razvoj spretnosti za mlade podjetnike. Mislim, da moramo imeti boljši dostop do financiranja za MSP-je, potrebujemo tudi evropska sredstva za razširjanje informacij in objavo leteh. Potem potrebujemo nov program za romunska, za romunska majhna in srednje velika podjetja. Tako smo privrčevali in ohranili številna delovna mesta. Ravno tako je Romunija sprejela kar nekaj ukrepov, da bi izboljšali dostop MSP-jev MSP-je do kapitala. Zagotovili smo jim tudi javne garancije. Najlepša, Dank, Najlepša hvala, kolegica Pasesko. Kolega Ruan, dve minuto. Najlepša. Hvala. Gospod predsedujoči, gospod komisar, leta 2008 smo sprejeli akt za mala podjetja, ki je pozitivno vplivalo na podjetniško vzdušje Evropski uniji. Stroški so se znižali, pogoji so se izboljšali, ampak ne govorim o zasebnih podjetjih. Vsi zelo dobro vemo, kakšna je praksa na tem področju. Mhm. Ta podjetja lahko delujejo v katerikoli državi članici, ne glede na državo izvora. Če se odločijo, da pridobijo takšen status, potem imajo podjetniki možnost, da privrčujejo čas, denar in izognejo se preveliki birokraciji. Mislim, da v trenutni gospodarski eh, krizi moramo zagotoviti dodatno pomoč tem podjetjem, tako da imajo možnost nastopa na evropskih trgih. Vlade morajo sprijeti nov zakonodajni pakt, eh, ki tem sektorju omogoča, da se registrira kot evropsko zasebno podjetje. To je ta možnost, eh, ki lahko skupaj s sprijetjem evropske prodajne pogodbe lahko da dodaten zagon MSP-jem na evropski ravni. Najlepša hvala, kolega Luhan. Kolegica Swimber. Najlepša hvala. 99 odstotkov delovnih mest ustvarjajo MSP-ji na velškem območju, ampak zaradi gospodarske krize imajo velike težave. Zato cenim takšne pobude in tudi direktivo o boljšem javnem naročanju. Ampak še vedno nismo dovolj pomagali mikropodjetjem in majhnih podjetjem. Namreč imamo sicer določena sredstva za konvergenčne programe, ampak upoštevati eh, moramo tiste cilje, ki naj bi zagotovili eh, standardizacijo in večjo konkurenčnost v najbolj revnih regijah. Zato bi rada spodbila komisijo, da pravzaprav nagovori regionalne vlade in da na ta način pravzaprav izboljšamo odprtje novih MSP-jev. Na tisoč delovnih mest bi lahko tako ustvarili eh, za vsakega tistega, ki bi z temi konvergenčnimi programi eh, lahko ohranil in ustvaril nova delovna mesta. To bi pozitivno vplivalo na lokalno, regionalno in nacionalno gospodarstvo. Seveda, manj birokracije vsekakor, ampak usklevanost programov in politik je ravno tako nujna, če ne bi ponovno zagnali rast. Najlepša hvala. Ob koncu pa kolegica Galpelc. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Akt za mala podjetja in vprašanja, o katerih je govorila komisija, kažejo, da moramo še dosti narediti. MSPI bi morali dobiti boljše pogoje za delovanje. Kriza je mala in srednja podjetja najbolj prizadela in možnosti financiranja za to skupino so se dramatično poslabšale. MSP-ji so v zelo težavnem položaju. Prepričana sem, da bo izredno pomembno, kako bomo uredili zadeve za mala in srednja podjetja, če bi hoteli priti iz te krize. In seveda bo pomembno tudi, ali jim bomo omogočili, da pridejo do finančnih sredstev. Podpiram testca MSP-je in podpiram poenostavitev. Hvala. Najlepša hvala, kolegica Galpelc. Zdaj pa ob koncu dajem še enkrat besedo komisarju Barnjeju. Merci, monsieur le Président. Gospod predsedujoči, vsakemu izmed vas se zahvaljujem za vaše vprašanja, za vaše izvajanje. Vse to sem spremljal zelo pozorno in eh, bom to posredoval tudi kolegu eh, Tajanju. Želel bom odgovoriti po najboljših eh, močeh. Kot je povedala gospa Sartori, nasploh bi rekel, da številni problemi, s katerimi se soočamo, ko gre za mala in srednja podjetja, so problemi, ki izhajajo iz konteksta eh, nacionalnega ekosistema, z vidika. Eh, upravnega sistema in tako dalje. In zato je najprej potrebno to eh, obravnavati na tej ravni, preden eh, obravnavamo na evropski ravni. Gre eh, pogosto za izjemno majhna podjetja, to je sedaj pred svetom v, po drugi obravnavi. gospod eh, Paška, ki je eh, tudi govoril o temi, ki se nanaša na pristojnosti držav eh, in zlasti so bila omenjena zelo majhna podjetja. Potem gospod Bencen, gospod Provera, gospod, potem tudi gospa Galpeš, vsi so govorili o vprašanju financiranja, kar sem tudi sam obravnavo v dobršnem delu svojega uvoda. Eh, financiranje, ki je potrebno eh, skozi odobravanje eh, kreditov, izvoznih kreditov, potem teh 1300 bank v Evropi, mnogo, mnoge izmed teh so majhne regionalne banke, ki so tudi partnerice teh malih podjetij in v Bazlu eh, bomo upozoril na eh, to pomembno vprašanje gospodarskih ukrepov, ki se nanašajo na eh, MSP-jev in eh, gospod Tajani bo pripravil sporočilo o situaciji za 9. november, za sestanek 9. novembra. Potem, eh, glede na to, kar je povedal gospod Watson ali pa gospod Rubik, eh, govoril sem o obdavčitvi, potem tudi ta zelena knjiga, ki bo predstavljena ob koncu leta 2011 in ki bo obravnavala vprašanje zapletenosti oziroma bolje rečeno, rečeno poenostavitve davka na dodano eh, vrednost. Vse to predstavlja pravzaprav te čezmejne razsežnosti. Potem, ko gre za poštena eh, podjetja in stečaje, ki ne nastanejo zaradi eh, goljufi, v javnosti pravzaprav se zelo močno povezuje podjetja z goljufijami. Zato bi bilo potrebno poskrbeti tudi za rehabilitacijo, kajti tudi to je ena od glavnih ovir na poti k rehabilitaciji. In države članice bi morala predvideti največ tri leta za rehabilitacijo poštenih poštenih podjetnikov, ki so šli v stečaj zato, da lahko doživijo ponovni zagon. In eh, to sem želel povedati tudi gospej eh, Merki v zvezi s tem vprašanjem. Potem eh, glede vprašanja oziroma izvanja gospoda Kelija. Želimo predvideti ukrep, ki se nanaša na ta rizični kapital, to ne pomeni, da je manj sredstev v ta namen, kajti so podjetja, ki potrebujejo to vrstne kredite eh, in sicer tu govorimo pravzaprav tudi o mobilnosti teh sredstev. Potem eh, so bile eh, tudi poslanke, ki so govorile o zaostankih v plačilih in eh, naprimer gospa Hanzlik in drugi e, in sicer eh, kako zagotoviti dobro izvajanje direktive, ki se nanaša na to področje. Sicer pa bi rekel, da na vseh področjih seveda nimamo veliko časa za podrobnost, vendar gospod Tajani in eh, drugi kolegi se po, zelo ukvarjamo zlasti z vprašanjem specifičnih eh, Eh, specifičnih pristopov k eh, majhnim in srednjim podjetjem in njihova eh, možnosti njihovega dostopa do javnih naročil. Res je, da obstaja birokracija v Bruslju, da je da je prostor za poenostavitev postopkov, to bi bilo potrebno zelo natančno pogledati od ene zakonodaje do druge, da bi se odpravile birokratske ovire na nacionalni ravni. Gospod Nikolson in gospod Gallagher obema bi rekel, da, se, da si komisija prizadeva, da pri vsaki zakonodaji, ki jo pripravlja, da zagotovi, da bo prišlo potem tudi do učinkovite uvrstitve uveljavitve tega tako imenovanega testa za MSP-je. Delamo tudi na dobrem sodelovanju znotraj komisije in eh, sicer skupaj z gospodom Tajanjem in to boste našli tudi oziroma boste lahko zasledili o novih, v eh, novih perspektivah, namreč eh, vprašanje konkurenčnosti eh, MSP-jev in njihove možnosti za uporabo kreditov. Želel bi tudi potrditi, da mala in srednja podjetja prek organizacij in institucij, ki sodelujejo pri normalizaciji, zato da ne bi bila diskriminirana in da bi imela možnost povedati tudi svoje stališča. Odkje, eh, kako bomo zagotovili rast? Tu se obračam zlasti gospodu Galagerju. Gre za 90 odstotkov primerov, ko bo ta rast izvirala pravzaprav od majhnih in eh, srednjih podjetij, kajti njihova sposobnost odzivanja na krizo res je, da je tu potrebno zagotoviti odprtost, vendar brez naivnosti. Potrebujemo instrument vzajemnosti, ko gre za dostop do javnih naročil in do tega sektorja. Potem eh, eh, moram reči, da se ne strinjam z idejo liberalizacije, kajti to lahko pomeni, da bo pravzaprav enoten trg ponovno postal preveč ranljiv. In edini razlog, zakaj nas ravno spoštujejo na tem eh, področju, so, ta, eh, so ti veliki eh, trgi, gre za 500 milijonov potrošnikov in Res je, da gre tu za neke vrste ideologijo, ki obstaja, vendar mislim, da ni dobra ta ideologija. Potem gospa Basesko, Basesku, ki je govorila o eh, tem vprašanju, so države članice, ki jim primankuje kredita v ta namen. In ko že govorimo o rasti, bi želel povedati tudi, da s gospodom Tajanjem delava na vprašanju, ki ni lahko in uh, še pred časom pravzaprav je bilo to nekaj visoko letečega, govoriti o rasti na ta način in tako dalje. In eh, tu je bilo prisotno zelo veliko drznosti na začetku, ko smo imeli še skupnost za eh, premok in jeklo. Tu so sedaj nove informacijske tehnologije, potem tudi biotehnologije, ki se navezujejo na javno zdravje, potem tudi energetika in vse ostalo. Tu moramo imeti zlasti na umu neodvisnost Evropske unije. Moramo biti suvereni in ne biti odvisni zgolj od tehnologij, ki jih izdelujejo, proizvajajo druge in ne biti zgolj samo države storitev. Ostati moramo tudi proizvajalci, ne sprejemati, da bomo samo trošili proizvode, ki jih proizvajajo drugi. In mislim, da bo prišel trenutek, ko, bo se mo, eh, ko se bomo morali za to zauzeti skupaj. Na tem delava s gospodom Tajanjem na novih pobudah z vidika potrebne industrijske politike. Gospod Čvap, vemo, kakšno delo je bilo upravljeno skupaj, eh, tudi z gospodom Krešom in eh, spoštovani poslanci, glede eh, na to, da vam je vsem pri srcu usoda in da vas skrbi usoda malih in srednjih podjetij, naj povem naslednje. Z približno desetimi kolegi sem delal na tem, da pridemo do dvanajstih vzvodov rasti, in prišli smo tudi do 12 eh, glavnih predlogov. In eh, pod eh, polskim predsedovanjem bi si želeli v naslednjih tednih torej zbrati vse te predloge. Upamo, da bi jih bomo tudi lahko uresničili v naslednjih dveh letih, že začenši z začetkom naslednjega leta. Ti predlogi naj bi bili proaktivni. Ta enoten trg, ki ga prepogosto vidimo kot eh, trg ki, eh, velikih ovir, je potrebno prepoznati kot trg priložnosti. In ko govorimo o malih in srednjih podjetjih, leta potrebujejo zlasti, da se olajša njihova mobilnost, potem tudi njihova fiskalnost in eh, na tem delam s svojimi kolegi. In eh, potrebno je uskladiti in eh, uskladiti skratka zadeve na ta način, da bodo na trgu lahko delovala tako mala in srednja podjetja, kot tudi velika podjetja, kajti do sedaj je bil ta poudarek mnogo prevelik samo na velikih podjetjih. E, tudi poseben internet za e, MSP-je z vidika boljše informiranosti in z gospodom Tajanjem, torej delava na teh e, problemih, zato da bi vse to zbrali skupaj in da bi prišli tudi do enotne pogodbe, eh, ki bo zadevala majhna in srednja podjetja. Prepričan sem, da eh, bomo to lahko tudi storili. Hvala za vašo pozornost. Dank, Najlepša hvala, gospod komisar Bernier. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka dnevnega reda so enominutni govori eh, kot